čas. Seguimos con el orden de. Uh, eh, gospe in gospodje, nadaljevali bomo z dnevnim redom. Na dnevnem redu se da izjava Svetan komisije o večletnem programu 2010 do 2014 glede območja svobode, varnosti in pravice. Besedo v imenu sveta uh, dajem gospej Ask, ministrici Ask. Hey, tolman, for... Spoštovani predsedajoči, spoštovani.